have the reconsultation uh, uh, next week, exactly. Ah, today, sorry, sorry. We are going to have the reconsultation today. These are the announcements. And Pravzaprav že danes. Tu so najave, zdaj pa nadaljujemo z izvolitvijo obeh podpredsednikov, tretjega in četrtega podpredsednika. oba zasedanja podpredsednika sta postala minister oziroma komisar in zato se moramo zdaj eh, ponovno lotiti imenovanja tretjega in četrtega podpredsednika. Ker prišli bomo na izvolitev. Yes. So, uh, yes. Thank you. Uh, I was going to ask uh, uh, first uh, uh, for. Najprej torej naj vprašam za položaj tretjega podpredsednika, če ima kdo oziroma če imajo koordinatorji eh, kakšnega kandidata, ki ga želijo predlagati. Najlepša hvala. V imenu skupine EKR predlagam Sando Lund za položaj tretje podpredsednice. Hvala. Kandidat je polnopravna člani, eh, kandidat je polnopravni član odbora in je tudi podal izjavo o finančnih interesih, sprejema kandidaturo. Dobro, potem mislim, da ga lahko kar potrdimo z aklamacijo. Čestitke, gospod Lunc. Prosim, da se nam kar takoj pridružite na odru takoj, ko se nam bo pridružil gospod Lund, bomo nadaljevali z izvolitvijo četrtega podpredsednika. So now we can proceed. Dobro zdaj pa nadaljujemo še s četrtim podpredsednikom. Ima kdo kak predlog, gospod Balc? Najlepša hvala v imenu skupine ELS bi želel predlagati Pablo Savo, ki je bil prvi podpredsednik v našega odbora v prejšnjem mandatu in mislim, da bo zelo dobro opravljal delo četrtega podpredsednika, če bo izvoljen. Vem, da je kandidat polnopravni član. On zbora in da je podal izjavo o finančnih interesih. Kolikor vidim, tudi sprijema kandidaturo, tako da ga lahko kar potrdimo z aklamacijo. Čestitke. Now, I hope uh, Vice Chair will wait some months or year before. Zdaj pa upam, da bodo novi podpredsedniki počakali vsaj nekaj mesecev ali kakšno leto, preden postanejo ministri, zato da bo naše predsedstvo stabilno. Najlepša hvala. type, hein? vsakem bolj velik na dosjem. Najlepša hvala, kot ste dejali, je to uh, zelo pomemben eh, dokument in uh, mislim, da ste že zelo dobro povzeli. Pomembno je, da izboljšamo delovanje oziroma pripravo statistik na evropski ravni. Poleg tega je potrebno razumeti tudi razlike med pripravljanjem statistik v posameznih državah članicah. Vsaka država članica bo sicer ohranila avtonomijo pri zbiranju statističnih podatkov, vendar pa bomo poskušali poenotiti eh, samo metodologijo, tako da bomo imeli dobre temelje za pripravo statistike. Hvala lepa. Thank you uh, very much. Najlepša hvala. Smo v začetku druge obravnave. Koreper je decembra podprl besedilo, ki je bilo sprijeto v trilogu zdaj pa mora naš odbor podati svoje mnenje, predsednik mora poslati pismo svetu, tako da se moramo najprej ponovno posvetovati o besedilu. Tako da prosim, da glasujete z dvigom rok, kdo podpira besedilo, ki je bilo sprijeto v trilogu. Kdo je proti? Vse, kdo vzdrži? Trije vzdržani zelo dobro. Ponovno čestitke poročevalcem. Poslal bom torej pismo svetu skladno z doseženim rezultatom. Zdaj pa lahko gremo na točke 5, 6 in 7 dnevnega reda. Obravnavali jih bomo skupaj. Gospod Langen. Najlepša hvala kolege. Marko Seferberja danes ni in me je da predstavim njegova tri poročila. Eh, razlog za to je verjetno, da sem sam lani pripravljal ta poročila, to sem vam želel samo najaviti. Vi pa povejte, kako eh, se bomo lotili stvari, naj kar začnem. Izvolite, ja, v vsakem primeru sem vam nameraval ravno dati besedo, tako da kar pričnite. Ja, najlepša hvala. Imamo tri mnenja o treh nadzornih organih, ki so bili vzpostavljeni na pobudo Evropskega parlamenta. Gre pa tu za mnenja za odbor za proračunski nadzor, ki je odgovoren za proračun v našem parlamentu. Gre za pripombe, ki temelijo na poročilu računskega sodišča, na eh, prejšnjih kolega Ferber tu predlaga, da podpremo razrešnico. V svojem poročilu oziroma mnenju seveda izpostavlja vlogo parlamenta pri ustanovitvi tega organa, zlasti poudarja posebno poročilo 2015. kar izpostavlja tudi poročevalec. Zelo me veseli, da poročevalec izpostavlja tudi hm, finančni okvir oziroma financiranje za te organe. Tudi sam bi dal prednost sistemu, ki bi predvideval zaračunavanje provizij akterjem na trgu. E, to mislim, da je boljše od e, specifične provizije. Thank you. Hvala. Zdaj pa za Guemat karti. Najlepša hvala, gospod predsednik. Gre za predvsej tehnična poročila in mislim, da nima smisla, da ponavljam, kar so povedali že ostali. Rad bi se zgolj zahvalil poročevalcu za opravljeno delo. Številni veste, da smo imeli nekaj težav z demokratičnim primankljajem pri samih organih, kar pa zadeva same postopke, ki jih predlaga in druge predloge pročevalca, pa mislim, da so številni zelo dobrodošli, zlasti eh, kar zadeva eh, podarek da bi zaradi omejenih sredstev vse ti organi morali omejiti na zakonsko predpisane naloge in da ne bi smeli razširiti njihovega mandata. Podpiram tudi stališče poročevalca, da bi komisija morala ponovno razmisliti o sistemu financiranja eh, in o možnosti posebne proračunske vrstice za financiranje teh organov. Najlepša hvala. hvala, gospod predsednik. E, naj povem, da se Sven opravičuje, da ga ni danes tukaj, da bi predstavil svoje stališče, sama pa tudi ne bom šla v podrobnosti. Podpiramo pristop poročevalca, izredno pa podpiramo tudi e, to, kar je povedal poročevalec v senci v imenu skupine socialistov. Hvala. Thank you. PFDD. Najlepša hvala. Evropa svobode in demokracije, gospod Wolf. Samo pomislite na neko žival, pa boste zadeli moj prijemek. Ni še sicer polna luna, tako da ste varni. Hvala lepa poročevalcu za upravljeno delo. Davkoplačevalec je nekdo, ki dela za zvezdno vlado ampak eh, ne eh, opravi izpita za uradnika. Moje mnenje o tem eh, predlogu je, da so tisti, ki so ga pripravili, pozabili, da bodo zam plačali davkoplačevalci. Čeprav posebej me skrbita dva vidika. Najprej predlog, eh, da naj bi imeli več zaposlenih, več eh, sredstev za upravljanje dela v Evropski investicijski eh, banki. Vsi bi radi več zaposlenih, vsi bi radi več sredstev, ampak vsi moramo upoštevati tudi omejitve, omejitve pri zapravljanju denarja v tem trenutku. In če vsi ogledate člen 6 in tukaj se navizujem na kolega Benluka. Lahko vidite, da je eh, zahtevana ločena proračunska postavka eh, za eh, ta dva organa. To obema daje takoli kot proste roke, poleg tega pa. Uh, To navaja tudi k predpostavki, eh, da lahko od eh, davkoplačevalcev zahtevamo še več. Mislim, da to ni prav, kajti eh, mi v tej dvorani bi pravzaprav morali zagotoviti, da nadzorujemo organe in da poskrbimo za to, da se denar davkoplačevalcev ustrezno uporablja. Potem pa vse dostopne eh, pristojbine za tržne udeležence. To je naslednji predlog eh, in eh, stroške tega bo nosilo predvsem Združeno kraljestvo. V Združenem kraljestvu je 1,5 milijona zaposlenih v finančnem sektorju, v mojem volilnem okrožju 115 tisoč temu se lahko smejite, eh, ampak eh, pri nas eh, je finančni sektor nekaj podobnega kot avtomobilska industrija v Nemčiji ali pa vinogradništvo v Franciji. In ti prebivalci Združenega kraljestva bodo morali plačevati davke za organizacije, nad katerimi nimajo več nadzora. Temu nasprotujemo, ne menimo, da potrebujemo ločeno proračunsko postavko in mislim, da ni prav, da bi davkoplačevalci plačevali za organizacije, nad katerimi pravzaprav sploh nimajo nadzora. Hvala lepa. Zdaj pa dajem besedo ponovno poročevalcu oziroma gospodu Langnu. No, jaz sem le zastopnik poročevalca, ampak seveda sem spremljal razpravo tudi v prejšnjem sklicu in eh, pojavili so se določeni argumenti, eh, ki niso eh, dobili večine. Eh, najprej financiranje. Vse ti, eh, vsi ti trije organi so bili vzpostavljeni v nasprotovanju držav članic. Tukaj eh, pomislimo le na irskega komisarja, ki ni želel ustanovitve teh evropskih organov zaradi finančne krize. Torej, v interesu Evropskega parlamenta je, da imamo neodvisne organe, ki nam svetujejo in ki so ustrezno strokovno usposobljeni. Zaradi tega potrebujemo eh, ločeno postavko, nemogoče je nadaljevati z tem mešanim financiranjem. To je bil najpomembnejši predlog eh, prejšnjega sklica. Eh, kar zadeva prispevke eh, tržnih udeležencev, tržnih deležnikov, eh, to je tudi predlog Markusa Ferberja, vendar pa nikoli ni bilo predvideno, da bi celotno financiranje potekalo z pomočjo tržnih pristojb in to bi predstavljalo le del financiranja. 20 let sem že član tega odbora. in rečem lahko, da če bi eh, se ravnali zgolj po Združenem kraljestvu, sploh ne bi imeli teh neodvisnih organov, kaj ti, eh, ti neodvisni organi eh, bi bili že v kali zatrti. Zgolj za tem mešanim financiranjem nam je uspelo vzpostaviti te tri organe. In eh, sedaj prosim, da zagovarjamo evropsko stališče, da eh, vzpostavimo neodvisno postavko in tako eh, zagotovimo neodvisnost teh organov. Kajti na trenutn, s trenutnim načinom financiranja pravzaprav zapravljamo sredstva, poleg tega pa ogrožamo neodvisnost teh organov. Drugič. je bilo govora o načelu subsidijarnosti. Ti trije organi so bili vzpostavljeni ravno zaradi tega, ker eh, smo ugotovili, da ni dovolj, če se upiramo zgolj na nadzorne organe v državah članicah, kajti ti nadzorni organi so eden izmed razlogov za nastanek oziroma za obseg finančne krize v Evropi. In Za načelom subsidijarnosti v tej razpravi ne moremo napredovati. V Evropskem parlamentu moramo še naprej zagovarjati evropsko stališče vzpostavitev evropskih neodvisnih organov. In tretjič, eh, zahvaljujem se za podporo eh, v zvezi z omejitvijo eh, nalog oziroma pristojnosti v imenu Markusa Ferberja, ki bo to končno ocenil. To je veliko pomembnejša dimenzija kot pa sklicevanje na načelo subsidijarnosti. Evropski organi se morajo omejiti zgolj na to, mm, kar eh, želimo mi, Evropski svet in Evropska komisija. Eh, v okviru eh, delegiranih aktov za emir so predvideni ukrepi, ki eh, presegajo to, o čemer smo se pogajali v številnih pogajanjih, v katerih so se, sta se pogajala oba zakonodajalca. No, to je le en primer. In zato lahko rečem, da je omejevanje eh, nalog eh, bolj ključnega pomena kot pa eh, vprašanje dodatnih eh, finančnih sredstev. Številni kolegi, predstavnik zelenih, predstavnik Evrope svobode in demokracije in tako naprej so poudarili, da moramo v večji meri zaščititi potrošnika. Eh, s tem se sicer niso strinjali vsi, ampak to je vprašanje, ki eh, ni v središču pozornosti teh treh organov. V središču pozornosti teh treh organov je tehnično izvajanje, priprava. Eh, pritojbin za tržne udeležence in tako naprej. Ne gre v prvi vrsti za zaščito potrošnika. Zahvaljujem se za razpravo in gospod Torvalc, seveda bom posredoval tudi čestitke gospodu Ferberju. To bo zapisano tudi v zapisniku te ceje, ki ga bo zagotovo eh, Markus Ferber tudi prebral. Eh, to je bila živahna razprava eh, in raznovrstni so bili tudi predlogi spremem. Najlepša hvala, gospod Langen, glede na to da je naš čas eh, zelo omejen eh, in zelo kratko je tudi obdobje med predstavitvijo eh, poročila in pa uložitvijo predlogov sprememb. Rok za vložitev uh, predlogov sprememb eh, se bo iztekel jutri ob 12. uri. Razprava o predlogih sprememb bo potekala 26. in 27. januarja. 23. in 24. februarja bo glasoval Ekon eh, kont 23. Eh, marca. Mm, in potem bomo to obravnavali na plenarnem zasedanju Ne vem, ali je ta kratek eh, rok za ložitev predlogov sprememb predlagal poročevalec. 26 ur še imamo torej eh, za vložitev predlogov sprememb. Vsi kolegi imajo veliko dela, meni se zdi, da je ta rok prekratek. Ga ne bi mogli predstaviti na naslednji ponedelje. Been... Eh, rok za vložitev predlogov sprememb je bil določen v sodelovanju z poročevalcem. Imamo koledar, uh, ki se navezuje na koledar odbora kont, kajti mi le podajamo mnenje in zaradi tega je bil rok za vložitev predlogov sprememb uh, odprt že prej in to je poseben postopek, uh, ki omogoča hitrejšo vložitev predlogov sprememb. Takšna pač je situacija, v kateri smo se znašli in ne moremo prav veliko storiti glede tega, kajti. Uh, vse skupaj ni odvisno od nas, ampak od uh, koledarja, od časovnega načrta organa, uh, odbora za proračunski nadzor. Sedaj pa prehajamo k naslednji točki na dnevnem redu in sicer gre za nov semester, za novo poročilo. Začeli bomo z razpravo o usnutku poročila gospoda Rosatija eh, na temo Evropskega semestra za usklajevanje gospodarskih politik. Gre za letni pregled rasti za leto 2015. Takoj dajem besedo gospodu Rosatiju. <clears throat> Najlepša hvala, gospod predsednik, dragi kolegi, gre za zelo pomemben dokument eh, komisije in sicer gre za letni pregled rasti. Tukaj gre za usklajevanje nacionalnih politik eh, in eh, ta, to prvo obdobje je zelo pomembno, kajti s tem določimo tudi prioritete za prihodnje leto, za leto 2015. Poleg tega pa so V tem dokumentu zapisani tudi temeljni izzivi za države članice. Torej, ta dokument je pomemben in e, poročilo o tem e, dokumentu bo zagotovo pomemben prispevek k oblikovanju oziroma k usklajevanju gospodarskih e, politik v Evropski uniji. Glede eh, poročila lahko povem, da je ocena trenutne gospodarske eh, situacije precej eh, mračna, gospodarska rast stagnira, to velja še prav posebej za evroobmočje. Ste želeli besedo? A ne. Dobro se opravičujem. Mislil sem, da ima gospod Hökmark postopkovno vprašanje. Ravno kar sem začel govoriti, pa sem mislil, da sem že povedal kaj preveč. No, torej naj nadaljujem. Torej, eh, evro območju eh, grozi stagnacija in to kaže tako pregled rasti, kakor tudi eh, moj osnutek poročila. Kateri so razlogi za to? Mnenje eh, izvedencev je, da je ključni razlog eh, za to stagnacijo nizka raven naložb, tako v javnem, kakor tudi v zasebnem sektorju. In eh, ko analitično ocenimo situacijo, lahko vidimo, da je raven naložb izjemno nizka in eh, da je precej nižja od eh, naložb v letu 2007. 300 milijard evrov naj bi sedaj zapolnilo to vrzel na področju eh, naložb v Evropski uniji. Kateri pa je razlog za to nizko raven naložb? Razlog je v pomankanju popraševanja po posojilih in pa finančnih verjih, kakor tudi eh, zaradi eh, premale ponudbe eh, posojil za naložbe. Razlog za to je seveda nizko, nizka raven zaupanje, eh, velika negotovost glede prihodnosti. Eh, in pa potreba po vzpostavitvi boljšega vzvoda tako v eh, podjetniškem eh, sektorju, eh, kakor tudi v gospodinstvih. Kar zadeva zagotovitev posojil, so razlogi za zadržanost finančnih inštitucij pri zagotavljanju financiranja za naložbe seveda zelo eh, slabe napovedi za rast, eh, težavna situacija v eh, finančnem izkazu številnih bank in pa nesposobnost povračila posojil. Lansko leto so se močno izboljšali eh, davčni standardi v Evropski uniji in številne države so eh, dosegle velik napredek na eh, davčnem področju in fiskalna situacija tako v evroobmočju, kako tudi v Evropski uniji kot celoti, eh, bo eh, neutralna. V določenih državah članicah je potrebno zagotoviti več manevrskega prostora za uporabo fiskalnih instrumentov oziroma davčnih instrumentov za vzpostavljanje rasti. Druga dobra novica je, uporabo spodbud predvsem v eh, določenih državah, v problematičnih državah. Gre za, stroko, eh, za strukturne instrumente, ki so že obrodili prve sadove. To je zagotovo razlog za eh, previden optimizem. Potem so tukaj nizke cene nafte, ki povzročajo glavobol eh, določenim eh, izvoznicam nafte za eh, države članice, ki so v državnem položaju, pa je to dobra novica. Padec cen nafte bi lahko prevedli v 1,5 eh, odstotne točke bruto nacionalnega proizvoda v prihodnjem letu, vendar pa to seveda ne bo zadostovalo za vzpostavitev. Eh, rasti. Je pa ključnega pomena. 25 milijonov ljudi je brezposelnih in v številnih državah članicah eh, je situacija zelo eh, napeta. V določenih državah članicah je seveda situacija eh, slabša kot v drugih in potrebno bo najti izhod iz Eh, tega položaja. Evropska komisija je predlagala integriran pristop, ki eh, se osredotoča predvsem na ponovno vzpostavitev rasti v Evropski uniji in se upira na tri temeljne instrumente. In mislim, da je to tudi pravi pristop potrebujemo nekaj izjemnega, da bi prekinili ta začarani krok eh, nizkih naložb, ki vodijo v nizko rast in eh, potem posledično v nizko zaupanje. In uh, potem smo že spet pri nizki ravni naložb. Torej, ta začarani krok moramo nekako prekiniti. Ne moremo se vrteti v krogu, najti moramo rešitve. Ta uh, predlog, da se osredotočimo na tri stebre in sicer naložbeni načrt strukturne reforme in pa uh, na fiskalno, okrepljeno fiskalno odgovornost. Ta načrt je dober. Naložbe oziroma naložbeni načrt za Evropo je ključnega pomena, če želimo okrepiti zaupanje če želimo zmanjšati negotovost glede prihodnosti. Še zmeraj ne vemo, kako bo ta naložbeni načrt deloval, vendar pa uh, v poročilu lahko preberemo, da je Evropska komisija, da se je Evropska komisija odločila, da bo izvedla ta načrt in da bo kar najbolje izkoristila sredstva, ki so se zbrala v skladu za strateške investicije kar zadeva uh, drugi uh, steber in sicer okrepljeno fiskalno odgovornost. Uh, Evropska komisija razlikuje med državami članicami. Ni poziva k splošni varčnosti v tem uh, dokumentu, kar uh, je seveda dobrodošla sprememba v primerjavi z uh, dokumenti v preteklosti, ampak uh, določene države še imajo uh, manevrski prostor uh, na davčnem področju, druge pa uh, se morajo še zmeraj osredotočati na uh, fiskalno konsolidacijo. Vendar pa je ta uh, lahko oblikovana tako, da bo bolj prijazna uh, vzpostavljanju rasti. Potrebno je zaščititi javne naložbe, še prav posebej v infrastrukturo, v širokopasovne povezave, energijo, eh, izobraževanje. Vse eh, to je namreč ključnega pomena za vzpostavljanje rasti. Poleg tega pa je novost tudi, eh, da letos obstaja možnost kontekst eh, uvedbe načela prožnosti eh, v paktu za stabilnost in rast. Čakamo še na predlog komisije eh, na to temo. V tem dokumentu to še ni obravnavano v zadostni meri, vendar pa mislim, da je to točka, ki ponuja dodatne priložnosti za tiste države, ki so še zmeraj prekomerno zadolžene. Potem pa k strukturnim reformam, to je področje, kjer eh, lahko države članice storijo še veliko več. Poročilo Evropske komisije navaja določene možnosti eh, za države članice, naj še enkrat ponovim, da gre tukaj za staro zgodbo, torej tukaj najbrž ni nobenih novosti modernizacija e, sistemov socialne zaščite, pokojninskih sistemov, e, okrepitev trga delovne sile, zmanjšanje obsega birokracije, birokracije izboljšanje e, okolja za podjetja, e, spodbujanje inovacij in tako naprej. E, V svojem poročilu sem želel preseči zgolj eh, priporočila, eh, ki izhajajo iz letnega pregleda Evropske komisije in zato pozivam tudi k dejavnostim na drugih področjih. No, ampak da moja izjava ne bi bila predolga, naj omenim le štiri točke, ki se mi zdijo izjemno pomembne in ki bi jih morda morali bolj eh, poudariti kot so poudarjene v letnem pregledu. Prva točka je, da moramo storiti več za to, da bi zagotovili, da bi imela majhna in srednje velika podjetja boljši dostop do financiranja. In tukaj govorim tako eh, o bančnem financiranju, kakor tudi o alternativnih eh, verih financiranja. Druga točka, mislim, da. bo potrebnega več dela na področju eh, stečajev podjetij, eh, ki so prekomerno zadolžena. Poleg tega pa eh, je potrebno poskrbeti za rešitev situacije v privatnem sektorju, kajti to bi vodilo tudi k bolj normalni porabi gospodinstv. Tretja točka. In tukaj najbrž ne bomo imeli uspeha, vsi kriteriji eh, se zastavljajo od zunaj, kriterije pa bi morali pravzaprav zastavljati države članice oziroma nacionalni organi, ki eh, imajo demokratično odgovornost v državah članicah. Torej, države članice bodo morale prevzeti odgovornost In še četrta točka, okrepitev konkurenčnosti v Evropski uniji, države članice Evropske unije z nekaj izjemami izgubljajo svoj tržni delež eh, v svetovnem gospodarstvu in to nakazuje, da še zmeraj obstajajo temeljni problemi eh, v gospodarstvih posameznih držav članic. Torej, to je nekaj točk, ki sem jih eh, želel izpostaviti v tej uvodni razpravi. Sedaj pa se seveda veselim komentarjev in eh, pripomb drugih kolegov. Najlepša hvala. Hvala lepa poročevalcu. Sedaj pa prvi poročevalec v senci. V imenu socialistov in demokratov, gospod Sanč. Hvala lepa, gospod eh, predsednik. Rad bi se zahvalil gospodu Rozatiju za eh, besedilo, za predstavitev. Vendar pa mislim, da bi morali biti nekoliko bolj kritični eh, glede predstavitve letnega pregleda in glede same zasnove tega letnega pregleda. Mislim, da moramo biti tudi realistični glede tega, da obstajajo velika razhajanja glede te, tega, kako se odzvati na krizo. Eh, določeni eh, se osredotočajo na fiskalno konsolidacijo, drugi pa se zauzemajo za uh, drugačen uh, pristop in uh, mi se s tem ne strinjamo. Ne moremo uh, imeti skupine, ki pravi Ja, finančna konsolidacija je tisto, kar potrebujemo in druge skupine, ki pravi eh, ne, eh, nismo za finančno konsolidacijo, najprej je potrebno poskrbeti za eh, gospodarstvo. Potrebujemo političen odgovor in javno mnenje je jasno pokazalo, kakšno je mnenje državljanov o načinu razvoja evropskega gospodarstva. vidimo, da med državljani vlada visoka stopna nezadovoljstva z eh, tem, kako se zadeve razvijajo na, eh, v evropskem gospodarstvu. Stopnja rasti je nezadovoljiva, glede tega se strinjamo. Brezposelnost je previsoka, tudi glede tega se strinjamo. Strinjamo se tudi, kot je dejal gospod Rozati, da je raven naložb tako v javnem, kakor tudi v zasebnem sektorju preniska. Ne strinjamo pa se glede tega, kako tolmačiti te rezultate in kako rešiti to situacijo. In naj podam nekaj pripomp v zvezi s tem. Če si ogledamo evroobmočje z dolgoročne perspektive, potem lahko vidimo, eh, da eh, se evroobmočje ne razvija optimalno. Gre za političen proces, eh, v okviru katerega sedaj želimo odgovoriti na ta problem. Eh, razlike v eh, stopni razvoja gospodarstva so se v preteklih letih povečale in to je dejstvo, ki ga moramo sprejeti. In v tej luči moramo tolmačiti predlog komisije. nimamo ustrezne centralizacije eh, monetarne unije in eh, to želimo rešiti z instrumenti, eh, ki so politične narave, kot je recimo Evropski semester. To je politični instrument in, ga, in kot takšnega ga moramo tudi obravnavati. Torej, Kaj je najpomembnejše v tem razvoju? Še zmeraj gre za enak razvoj, eh, kot ga je urisala komisija. Govorimo o trih stebrih. Vendar pa ti trije stebri morajo temeljiti na finančni eh, konsolidaciji in eh, to je tisto, kar želimo doseči z številnimi ukrepi, eh, z številnimi kriteriji, eh, z razmeroma pozitivnim pristopom eh, do tega problema. Imamo instrumente, merila, eh, ki nam omogočajo eh, ugotoviti, kako krmariti, eh, če želimo zagotoviti pozitiven razvoj. Oziroma, to bi lahko storili, če bi krmilo v rokah imeli mi, ampak temu ni tako govorimo o treh odstotkih bruto nacionalnega proizvoda, eh, ko govorimo o proračunskem primankljaju. To ni v skladu z trenutno situacijo. Ta kriterij je bil zastavljen pred 20 leti. Torej, instrumenti, eh, za katere si sedaj eh, prizadevamo, instrumenti, ki so predmet tega letnega pregleda, so nezadovoljivi eh, dajejo nam eh, navedbe eh, glede našega dela, ki pa so napačne. Če si ogledamo pregled oziroma napoved komisije eh, iz leta 2009-2010, in sicer gre za jesensko napoved, če si ogledamo jesensko napoved eh, komisije eh, iz leta 2011, vidimo, tri navedbe. 1,5, 1,5, 1,5. Dejanska številka je bila 1,4. Če se ogledamo leta, 2000, leta 2012, 1,8 je bila napoved. In na zadnji je bil rezultat minus 1,4. Potem 2013 1,9 eh, eh, je in končni rezultat je bil minus nič cela sedem. In če se ogledate leto 2014, eh, je bila napoved 1,3 in eh, potem so jo znižali na minus 1, eh, na minus 1,4, rezultat pa je bil še slabši. In če se ogledamo še napoved za leto 2014. Uh, najprej je bila napoved 1,4, potem 1,2 in na zadnje ni cela 8. Torej, potrebujemo ukrepe, da bi razumeli to, kar se dogaja, ampak jih nimamo. Potrebujemo ustrezno revizijo, tega pa nimamo. Ves čas govorimo o fiskalni konsolidaciji. Ja, seveda to potrebujemo, ampak finančna, eh, fiskalna konsolidacija mora temeliti na uh, ustrezni oceni. Eh, ampak eh, ta ocena je v gospodarskem pogledu neučinkovita in to je ključnega pomena pri tem, ko eh, tolomačimo oziroma ko napovedujemo prihodnost. Ne gre zgolj za tehnično oceno, potrebujemo tudi politično oceno tega, kar se dogaja. Kaj to pomeni? Euro območje lahko ostane konkurenčno eh, z notranjo devalvacijo. Ampak, če želimo ostati konkurenčni, potem eh, bomo morali okrniti naš socialni model. Eh, to pa je seveda nevarna pot, kajti to vpliva tudi na kohezijo. In Evropska komisija, določene države članice pravijo, da smo na pravi poti. Ampak, če si ogledamo politike, ki smo jih izvajali v zadnjih treh, štirih letih in če si ogledamo dejansko situacijo, na gospodarskem področju eh, in se stavimo vprašanje, ali se gospodarstvo razvija. Zagotavljajo nam, ja, gospodarstvo se bo razvilo, razvilo se bo in spomnimo se na Galileja. Ta je ugotovil, da se ne vrti sonce okoli zemlje, ampak eh, zemlje, eh, zemlje okoli sonca. In uh, slišimo obljube, da se bo evropsko gospodarstvo premaknilo, ampak eh, žal ostaja zgolj pri obljubah. Ne vidim premikov v prihodnosti. Najlepša hvala se tej pa v imenu skupine EKR, gospod Sampo. Dragi kolegi, EKR je vesela, da se poročevalc osredotoča na temeljne izzive, ki se v tem trenutku pojavljajo v eh, evroobmočju in Evropski uniji. Kot eh, je zapisal gospod Rosati, tudi mi ugotavljamo, da je nizka rast posledica eh, različnih razlogov, kar zadeva naložbe naložbe so zmeraj nižje in uh, to je podatek ključnega pomena, ki bo uh, vplival na gospodarsko uspešnost eh, Evropske unije. Naložbeni svežen bi lahko bil uh, dobra uspodbuda, uh, ampak uh, prezgoda je še, da bi ocenjevali uspeh uh, ali pa neuspeh uh, tega naložbenega načrta. Videli bomo, kaj se bo zgodilo v praksi pomankanje naložb je deloma povezano z nizko ravnjo zaupanja in pa z neustreznim odzivom na krizo ter z nizkimi pričakovanji, kar zadeva povpraševanje. Menimo pa, da je to le del problema. Eden izmed ključnih razlogov za nizko raven naložb je, da je bolje. Eh, vlagati v druga področja izven Evropske unije. Evropska unija ni konkurenčna v globalnem gospodarstvu. Kot poročevalec tudi jaz menim, da bi lahko okrepili produktivnost, če bi vlagali v raziskave in izobraževanje. Evropska unija ima še zmeraj komparativno prednost na eh, področjih, ki zahtevajo visoko usposobljeno delovno silo. Ampak tudi naši konkurenti veliko vlagajo v ta področja, zaradi tega moramo tudi mi nadaljevati z našimi prizadevanji. Hkrati moramo omogočiti eh, tudi obstoj eh, delovnih mest, ki zahtevajo zgolj nizko usposobljeno delovno silo. Del delovne sile Evropske unije bo eh, nadaljeval z zaposlovanjem na območju, ki ne eh, na področju, ki ne zahteva visoke usposobljenosti. Zaradi tega je potrebno vlagati tudi v to, kar zadeva strukturne reforme. Strukturne reforme so ključnega pomena in mislim, da so eh, predlogi Evropskega parlamenta dobri. Odpraviti moramo ovire pri vzpostavljanju novih delovnih mest in pri vzpostavljanju rasti vendar pa ni povsem jasno in tukaj se ne strinjamo s poročevalcem, zakaj, določene, zakaj so določene države članice, ki so se znašle v težavnem položaju, uspele eh, ponovno utrditi svoj položaj na trgu z izvedbo strukturnih reform. Strukturne reforme seveda igrajo zelo pomembno vlogo, ampak eh, mislim, eh, da eh, je bilo ključnega pomena delovanje Evropske centralne banke. Mislim, da je ta osnutek poročila zelo dober, še prav posebej se strinjamo z oceno gospodarske situacije in mislimo, da bi lahko bilo z manjšimi spremembami to zares dobro poročilo. Vendar pa si moramo zapomniti, da je naša naloga, da dajemo na svete, ne pa eh, ukaze državam članicam. For the ALDE group, Mr. Torvalds. Gospod Torvalds za skupino ALDE. Zadnjič sem rekel nekaj neumnega, ko sem odprl usta. In upam, da se danes to ne bo zgodilo. Za začetek bi se zahvalil gospodu Rozatiju za opravljeno delo. Mislim, da je dokument zelo ravnotežen in sledi uh, podobni logiki kot prej poročilo debaker. Tako da za nas to ni problem. Problem za nas je, ker se zdi, da čas teče hitreje, kot si mislimo. Od objave poročila sta se zgodili vsaj dve stvari. Prvič, Grčija, drugo, cena nafte. In ne vemo, kaj se bo dogajalo s tema dvema dejavnikama, čeprav imamo določena upanja nihče pravzaprav ne ve, kaj se bo zgodilo v času, ko bomo glasovali o tem poročilu. To je marca, tako da bo ta čas zelo zanimiv. Kot poročevalec pravi in kot je dejal tudi gospod Sant, imamo tri stebre, imamo vrzel naložb, strukturne reforme in imamo konsolidacijo. Imamo pa še četrti stebr, ki ni zelo stabilen. Nekateri pravijo temu živalski duhovi, ki očitno prihajajo iz skrinjic na način, ki ga nismo pričakovali in tudi če bi pričakovali, kot je dejal gospod Sant v svojem nagovoru, bi potrebovali zelo natančne številke. Nenadoma se pojavljajo ti živalski duhovi, ki pravijo, e, pur si move, ampak očitno smo še vedno na mestu. Interesting problem. Pri naložbah se mi zdi, da imamo zanimiv problem. Vse države članice bi lahko izkoristile načrt komisije, da bi zgradili nekaj, kar bi se potem pretvorilo v realne naložbe. Na drugi strani pa, kaj se bo zgodilo na nacionalni ravni, ali obstaja tveganje, da bodo države članice vesele, če bodo de delovala posojila in investicijski načrt in bodo potem ustvarile oziroma izkoristile svoj manevrski prostor za povečevanje potrošnje. To bi nas prevedlo v situacijo, ko bomo igrali igro ničelne vsote in to bi nam verjetno ne pomagalo prav pretirano. Ko govorimo o strukturah, ponavadi imamo lepo navado govorjenja o malih in srednje velikih podjetjih. Tudi v naših načrtih moramo razmišljati, kako bodo MSP-ji vključeni v ta načrt. Tu imamo asimetrično situacijo, imamo močne evropske strukture in majhna, mala in srednje velika podjetja. Kako se bo vse to ujelo, vam iskreno povem, da ne vem. In potem imamo priporočila in številko o tem, v kolikšni meri upoštevamo ta priporočila. In te številke, moram reči, niso zelo spodbudne. Zato mislim, da se moramo zavedati živalskih duhov, ki uhajajo iz skrinjice in ustrezno ukrepati. Hvala. Hvala v imenu Gue, gospod Vegas. Muito obrigado, bom dia a todos. Eh, portanto, há aqui. Eh, Hvala. Vsi se zavedamo, da smo se znašli v zelo krhkem položaju, v položaju, kjer je malo naložb v infrastrukturo, v naložbe, v široko pasovne storitve. Vidimo, da imamo zelo visoko stopnjo brezposelnosti, 25 milijonov ljudi, zato potrebujemo zelo energične ukrepe, vendar pa je načrt komisije čista retorika. Naložbeni načrt ni zadosten, temeli na nekem finančnem inženiriku brez teoretične podlage in brez empirične podlage. Uh, Upoštevati bi morali vse to, kar se je zgodilo v prejšnjem mandatu. Vidimo, da se moramo soočiti tudi s finančno odgovornostjo, s fiskalno odgovornostjo. Očitno nadaljujemo z varčevanjem, to pa povzroča zniževanje eh, naložb, potrošnje in rasti. Na portugalskem javne investicije predstavljajo manj kot polovico tistega, kar dejansko znaša dolg. Dolg izvira iz posojil, ki jih je morala najeti naša vlada, da je dokapitalizirala banke. Zato nimamo prave analize krize in zato tudi nimamo rešitev, ki bi dejansko lahko prinesle ponovn zagon Evropske unije. Mislim, da imamo te poenostavljene ideje. Mislijo, da bo z več zaupanja lahko dejansko prišlo do večjih naložb. Mi se ne strinjamo s tem, ko slišimo, da je prilagajanje plač prvi dejavnik za povečevanje konkurenčnosti podjetij. Imamo 7 milijonov eh, delavcev, ki zaslužijo 400 evrov mesečno. Je to tisto, kar hočemo za Evropsko unijo? Mislim, da potrebujemo prave politike rasti z večjo prožnostjo pakta, tako da bodo države članice lahko pripravile primirne strategije za podporo, pomoč, gospodarstvo. Potrebujemo resničen načrt investicij z realnimi sredstvi, nefiktivnimi, zato da povečamo socialno in ozemljsko kohezijo. Prav tako moramo ponovno proučiti vlogo Evropske centralne banke. To je inštitucija, ki bi morala prispevati k večji rasti in zaposlovanju, ne pa služiti zgolj finančnemu kapitalu. Žal, tendenca ki jo spremljamo, ni taka. Zato smo pesimistični, menimo, da se bo kriza ne samo podaljšala, pač pa tudi poslabšala. Ernest. Hvala. Ernest Urteson, imenu zelenih. Like. Hvala. Najprej si želim zahvaliti poročevalcu za opravljeno delo. Reči moram, da je naša skupina naklonjena eni od stvari, ki jih je povedal na začetku. Žal, In upam, da bomo v dialogu lahko zbližali stališče, ampak žal je besedilo samo zelo daleč od eh, stvari, ki jih bom povedal. Najprej, zahvaljujem se poročevalcu, ki je dejal, da moramo oceniti slabe gospodarske izglede EU, zlasti evrskega območja. Žal pa v besedilu, zlasti v vodni izjavi številka 8, je besedilo preveč pozitivno. Pravi, da bomo leta 2015 se zopet postavili na noge in rasli leta 2016. Prav tako piše, da je leta 2014 bila rast bolj široko utemeljena. Žal tega sploh nismo videli. Naj spomnim, da je Italija recimo v recesiji. Zato mislim, da bi ta del besedila morali spremeniti. Uh, in da bi morali biti nekoliko bliže resničnosti. Ne strinjamo se tudi s tem, da bi pozdravili uh, letni pregled komisije. Govora je bilo o treh stebrih. Menimo, da je tu položaj zelo neuravnotežen. Po eni strani uh, imamo pri fiskalni konsolidaciji zelo močno politiko, pri strukturnih reformam zelo močno politiko. Najšipkejši del pa so naložbe. Načrt gospoda Junkerja, in mislim, da se tega zavedamo vsi, ni tako zelo ambiciozen, kot bi si želeli, če zadeve zelo blago povem. Zato mislim, da bi morali biti nekoliko bolj kritični glede ravnotežja teh treh stebrov. Zdaj pa strukturne reforme. Mislim, da obstaja nujna potreba, da ocenimo negativni socialni učinek reform v nekaterih državah članicah. Praktično nič o tem ne piše v poročilu, nič ne piše o stopni revščine, ki se povečuje v državah kot je Grčija, potem eh, trg delovne sile, kjer je večina ljudi zaposlenih eh, za določen čas potem je tu rast, ki je nezadostna in to bi moralo pisati tudi v poročilu, in potem povezava med dejstvom, da so strukturne reforme državam omogočile izdajanje obveznic po nižji obresni meri. Menimo, da tu ni avtomatizma, kot so drugi kolegi dejali so bila dejanja Evropske centralne banke ključ do znižanja uh, Eh, rasti, ne pa toliko strukturne reforme. Pri 13. točki, kjer je go, govora o boju proti davčnim goljufinam in davčnim utajam, tu bi pričakovali kaj več. Mislim, da bi morali iti dlje, zlasti potem, ko smo videli, kaj se je dogajalo v škandalu LuxLeaks. Parlament bi moral biti veliko odločnejši s tem v zvezi. Pri točki 16, kjer je govora o trgu dela, Ni nam všeč omemba uravnoteženega pristopa do priseljevanja, ne vemo, eh, kakšen je namen tega odstavka, ampak govora o tem, da lahko priseljevanje ovira rast v EU, tega Evropski parlament ne more reči in zato lahko poročevalec pričakuje mm, amandmaje od nas. Še dve pripombi glede prožnosti prihodnih teden pričakujemo sporočilo komisije o prožnosti. Upamo, da nam bo to pomagalo pri naši razpravi. Poročevalec je dejal, da bi morali uporabiti nekaj prožnosti, mi to pozdravljamo. Ampak spremeniti bi morali odstavek 20, kjer piše, da bi morali eh, dosledneje izvajati fiskalna pravila. Mi, tako kot je dejal poročevalec, menimo, da je nastopil čas, da bi dejansko tudi mm, fiskalna pravila odigrala svojo vlogo. In želimo, da bi v poročilo vključili tudi vidik demokratičnosti v procesu semestra. Tega ni, kako vključiti socialne akterje v letni pregled rasti in gospodarske politike, ki jih razvijamo in okoljski vidiki, tudi glede tega bomo dali določene predloge v razpravi. Hvala lepa da ste FDD. Hvala, e FDD, želite besedo? Da. Eh, Hvala, predsednik. Tudi, če nisem poročevalec o sence, glede tega poročila sem želel dati par pripomp v imenu svoje skupine. Najprej se zahvaljujem poročevalcu za opravljeno delo, ampak tudi sam nisem povsem zadovoljen z vsebino tega poročila, kajti po mojem mnenju še naprej nočemo videti problema in še naprej hodimo po poti, ki vodi v stagnacijo Evropske unije in poslabšanje položaja. Vsak dan, ko dobivamo makroekonomske podatke, vidimo, kaj se dogaja. Glede treh stebrov. Trije stebri predstavljajo to, kar je bila napaka politik EU v teh letih. Še naprej je govora o oživitvi naložb, tega pa ni od nikoder. Imamo Junkerjev načrt, ki pa je precej pod pričakovanji, ni novih sredstev. Vse se utemeljuje na upanju, da bo prišlo do večkratnika naložb. Govora je o strukturnih reformah, ampak tako, kot je dejal gospod Paduan ob izmenjavi mnen, vidimo, da bo to prineslo rezultate šele na srednje oziroma dolgi rok. Na kratek rok je to lahko celo kontraproduktivno. V Italiji vidimo, da smo sprejeli reformo trga dela. To bo verjetno prineslo še več prekercev, ne samo med mladimi. Podatki kažejo, da imamo v Italiji stopnjo brezposelnosti mladih 43,9, ampak tudi starejši, ki so imeli delo, postajajo sedaj prekerni delavci. Kaj to pomeni? To pomeni, da več nimaš nobene gotovosti. To pomeni tudi, da si manj nagnjen k potrošnji, kar pomeni, da se povpraševanje ponovno zmanjša. Učinek strukturnih reform, to smo videli. Strukturne reforme so omogočile, da so se države financirale na finančnih trgih po nižjih stopnjah. To, kar imamo danes, je pravzaprav samo rezultat politike Evropske centralne banke, ne pa rezultat strukturnih politik. Nič pa ni govora o dejstvu, da je Evropa edino razvito gospodarsko območje, ki še vedno stagnira. Stagnira pa zato, ker smo se išli politike, ki so drugačne oziroma celo nasprotne temu, kar so počeli drugi, ZDA, Kitajska, In kot vidimo, tudi Japonska poskuša narediti to. Rezultati so bolj ali manj zadovoljivi, vsekakor pa boljši, kot so rezultati Evrope. Še naprej je govora o problemu javnega dolga, vendar pa je to narobe. Če si pogledamo podatke leta 2008, kot je dejal portugalski kolega, vse evropske države, ki so prve zapadle v krizo, so imele razmerje, BDP javni dolg zelo nizko, 80 odstotkov ali niže, 60, 40 na Irskem. Javni dolg torej ni bil problem. Te države so povečale svoj javni dolg zato, da so lahko sanirale finančni sistem, ki je doživel pravi zlom. Zato menim, da če ne bomo spoznali, da je treba spremeniti smer. In če ne bomo tudi v naših poročilih vključevali omembe politik, ki so pripeljale do te situacije, gospodarske uživitve v EU nikoli ne bomo dosegli. Now. Hvala. Zdaj pa, kot sem najavil na začetku sestanka, prekinjam naše zasedanje zato da se bomo pridružili kolegom in predsedniku Šulcu za minuto tišine, s čimer se bomo poklonili žrtvam grozovitega napada v Parizu. Takoj po tem pa se ponovno vidimo s postopkom Catch the Eye. Šest prijav imam zaenkrat. so. Torej, kolegi, mislim, da lahko začnemo, nadaljujemo. Poročevalec je tu. Takoj dajem besedo prvemu govorcu, gospodu Hkmarku. Dve minuti. Dve minuti. Dobro. Ampak še predtem bi se rad opravičil, ker sem prosil za besedo in šokiral predsednika tri stvari bi rad omenil in sicer prvič, ko govorimo o pregledu rasti, je očitno, da fiskalna konsolidacija ni nasprotje rasti. Ravno obratno, rasti imamo tam, kjer je prišlo do fiskalne konsolidacije, tam, kjer je bilo preveč porabe, vidimo, da je to tudi najhitrejša pot k vrčevanju in to tudi izrinja naložbe. Drugo, če želimo doseči konkurenčnost, s tem ne ogrožamo socialnega modela, pač pa s tem zagovarjamo naš socialni model, tudi to je jasno. In tretjič, glede naložb, mislim, da je zelo pomembno, da imamo splošen investicijski načrt, ampak tako kot pri vseh naložbah, ne pozabimo, da komercialne naložbe morajo biti komercialne, če naj bodo komercialne naložbe. In tu imamo ta prepad. Poročilo se mi zdi, da je zelo dobro, mislim pa, da bi morali poudariti veliko bolj potrebo po tem, da odpremo podjetniško vzdušje, da bodo naložbe bolj privlačne. Naš investicijski načrt ne bo postal realnost, če ne bo predpogojev za naložbe. Dejansko ni premalo kapitala, premalo pa je privlačnosti za naložbe in to moramo ustvariti z enotnim trgom in strukturnimi reformami v državah članicah in s tem, da ustvarimo ustrezno podjetniško vzdušje. Naše bančne strukture to je evropski način financiranja naložb, mora delovati. Ne samo, da mora biti ta sistem stabilen, ampak tudi mora financirati stvari, ki jih želimo. Na ta način moramo tudi regulirati banke v prihodnje. Če bo še težje najemati posojila, bo manj naložb, zato moramo ustrezno kanalizirati likvidnost, da bomo imeli čim več naložb, kar je predpogoj za evropsko gospodarstvo. Hvala. Hvala, Danuta Hübner. Hvala, predsednik. Oglasila bi se glede dvojega. Prvič, če si pogledamo, kaj nam pravi Evropska centralna banka glede dolgoročne inflacije in če si pogledamo tudi dejavnike, ki bodo oblikovali sposobnost rasti na dolgi rok, jasno vidimo, da zdaj potrebujemo močne politike in ukrepe, ki bodo zmanjšali tveganje, da bi ta rast z inflacijo blizu ničle ne postala običajna stvar. In če si pogledamo priporočila politik skozi evropski semester, vidimo, da tako ciklični kot dolgoročni problemi predstavljajo nekaj, česar se moramo lotiti tako, da bodo ciklični ukrepi in začasni ukrepi, ki jih bo kar nekaj zaradi pritiskov, ne preprečijo dolgoročnih ukrepov. Prav tako to ne sme privesti do napačnega razporejanja sredstev. Če si pogledamo Junkerjev načrt, Dejstvo je, da bo tudi nekaj diskrecijskega odločanja glede investicijskih projektov, pa tudi eh, ohlapne denarne politike. Tu nastaja nek manevrski prostor. Druga moja pripomba se nanaša na trg dela. Trg dela bo po mojem mnenju ključ do uspeha vseh drugih prizadevanj. Vsi vemo, da imamo v Evropi na nacionalni in evropski ravni veliko pomankljivosti. Stopnja zaposlovanja je zelo nizka, celo nižja kot pred krizo in mislim, da bi tukaj morali biti zelo jasni. Žal mi je, da Olja Šmita ni več z nami. Mislim, da bi namesto njega morala povedati, da obstaja velik potencial, da pride do zelo nizke stopnje zaposlovanja zlasti žensk. In zato se moramo tega lotiti z zaposlovanjem žensk lahko ustvarimo mm, veliko potencijala za rast, zlasti v skandinavskih državah o tem že razmišljajo. Pri trgu dela seveda zaposljivost, v prihodnih letih bomo imeli ogromno ljudi, ki so bili zelo dolgo odsotni z trga dela, nekateri nikoli niso bili zaposleni. Ti ljudi moramo narediti zaposljive. Nova delovna mesta bodo zlasti v novih panogah. In zato moramo izboljšati zaposljivost vseh teh ljudi v zasebnem sektorju. Sicer se bojim, da se lahko zgodi, da bo trg dela pravzaprav ovira za rast v prihodnje. Uh, Brian. Hvala. Brian Hayes. Uh, th indeed, uh. Hvala, predsednik. Čestitke poročevalcu. Nekaj pripomp. 2. decembra, gospod predsednik, so bili z nami trije komisarji, Moskoviči, Dobrovskis in Tyson. Vsi so dejali, da leta 2015 bodo vse države članice EU ponovno doživele rast. Če se bo to zgodilo in upam, da se bo, potem mislim, da bo to zelo trden dosežek glede na obseg krize, s katero smo se soočili po zlomu Lehman Brothers, če to smatramo kot začetek krize. Drugič, ne smemo podcenjevati velikega potencijala za stimulacije zaradi nižjih cen nafte. Dejstvo je, da je to pomemben dejavnik letos in če bo tako ostalo, bo to velika spodbuda za domače gospodarstvo v Evropi. Absolutno dejstvo je, da države, ki so doživele ogromne šoke, kot tudi moja, imajo potencial, da se hitro vrnejo. Mi smo to dokazali pod pogojem, da je program strukturnih reform uveden in izveden ne preseneča, da je stopnja rasti na Irskem najvišja znotraj evrskega območja. Seveda smo mi imeli tudi največje prilagoditve v zadnjih letih. Ne gre samo za politiko Evropske centralne banke, gre tudi za strategije trga dela in zagotavljanja konkurenčnejšega trga dela. Še to bi povedal. 90 odstotkov pričakovanj v prihodnjih petih letih ne bo prišlo iz Evrope. To je dejstvo, s katerim se moramo soočiti. Zato je ključnega pomena, da te strukturne reforme izvedemo ne samo v delovnopravni zakonodaji, ampak povsod. Naj zaključim. To ni samo razprava, kot je dejal gospod Hockmark, med tistimi, ki hočejo zmanjšanje deficita in javne naložbe. Mi potrebujemo oboje, potrebujemo trdne javne finance, pa tudi naložbe, zlasti iz javnega sektora, zato da bomo premostili to vrzel, ki je nastala v zadnjih nekaj letih. Polta. Hvala. Polta. You, Hvala, predsednik. Želim se zahvaliti poročevalcu za njegovo poročilo. Vidimo, da prihaja do premika v razmišljanju, kar zelo pozdravljam. Že na začetku naj povem, da resnično verjamem, da potrebujemo kombinacijo tako naložb, strukturnih reform in tudi fiskalne konsolidacije. Zlasti se mi zdi, da mora biti poudarek na naložbah in to zelo pozdravljam. Veseli me, da omenjate tudi fiskalno konsolidacijo, ker bremena nočemo predlagati na pleča prihodnih generacij. In veseli me, da vidim eh, poudarek na investicijah v raziskave in razvoj znanosti. Mislim, da je to zelo pomembno za to, da bomo našim državljanom ponudili neke izglede za prihodnost. Ob tem pa me še vedno zelo skrbi gospodarski položaj v Evropi. Res je, nekatere države se bodo morda vrnile k rasti, vendar je ta rast zelo nestabilna in šipka. Eno težav Evrope je, da imamo sistem, ki temelji na zlatem standardu. Imamo asimetrični sistem. Zahtevamo spremembe od držav, ki imajo primankljaj v državnem proračunu. Prilagoditve od držav ki imajo primankljaj na tekočem računu, ne pa od držav, ki imajo presežek na svojem tekočem računu. To velja recimo za mojo domovino Nizozemsko, kjer imamo velik presežek. To me spomne na zlati standard, ki ni bil izvedljiv in eh, ki so ga leta 1936 ukinili. Če hočemo politiko in usklajevanje politik, potem tu ne sme biti asimetrije. Želim ponuditi poročevalcu v razmislek to, da bi se države ne smele boriti med seboj, pač pa morale delovati usklajena. Potem, v tem poročilu piše tudi, da potrebujemo neutralno proračunsko državo kot ekonomist težko verjamem v tako neutralnost, če vidimo, da v mnogih državah brezposelnost strmo narašča in vidimo, da produktivne zmogljivosti niso angažirane. In reči, da gre za neutralnost, obenem pa je toliko ljudi, ki so brezposelni ali podzaposleni, se mi to zdi nerealno. Ogledati si moramo tudi koncept vrzeli in naše proračunske drže. Mi dejansko potrebujemo evropsko politiko. Sam se bojim, da naša analitična orodja niso dovolj dobra, da bi prišli do dobre politike, ki je ključnega pomena za prihodnjo rast. Hvala. Najlepša hvala, eh, Najlepša hvala, gospod predsednik. Hvala lepa tudi poročevalcu, kaj ti mislim, da je njegovo poročilo osnova za skupno razpravo in to me izjemno veseli. Naj izpostavim nekaj točk, eh, pri katerih mislim, da bi zlahka našli skupno mnenje. Najprej eh, tri temeljni stebri. Ehm, tukaj gre za podporo naložbam, za strukturne reforme, in pa za fiskalno odgovornost. S tem se seveda lahko strinjamo, ampak zatem eh, še nismo dosegli velikega napredka in seveda eh, je koristno, da imamo eh, letni pregled, vendar pa gre ponavadi zgolj za akademsko poročilo, ki pa ga potem ne prevedemo eh, v konkretna dejanja. Če imamo ta letni pregled, eh, to pomeni, da bi si morali ogledati tudi, kaj eh, se dogaja v evropskem gospodarstvu. Ampak potem, ko pridemo na evropski semester, izgubimo to perspektivo. Upam, da bomo v tem eh, letu ne še poslabšali tega globalnega pogleda na evropsko gospodarstvo. In sicer eh, z eh, to tako imenovano neutralno davčno situacijo. Kaj to pomeni, če pa smo v situaciji, kakršni smo? In hkrati vodimo razpravo o tej eh, fiskalni neutralnosti in pa o eh, naložbenem načrtu. Če imamo naložbeni načrt, to pomeni, da je nekaj narobe na področju davčne politike. Torej, potrebujemo pravo razpravo, ki bo presegla zgolj eh, poročilo kolega Rosatija. In s to razpravo bomo prav gotovo morali nadaljevati. Kar pa zadeva strukturne reforme, seveda ima poročevalec prav. strukturne reforme eh, bodo lahko uspešne le pod določenim pogojem eh, in sicer, če ne bodo usiljene strani Brusla, Trojke in tako naprej, pa naj tukaj govorimo o Irski, Grči, Portugalski ali pa katerikoli drugi državi. Državljani se morajo zavedati, da je potrebno strukturne reforme izvesti, le tako bodo lahko uspešne. In zato je pomembno, kako eh, bomo organizirali to eh, razpravo. Eh, na ta način bodo namreč, če bomo poskrbeli za pravi način, bodo namreč države članice v večji meri prevzele odgovornost za izvajanje strukturnih reform. Poleg tega pa je potrebno zagotoviti tudi omembo cene oglika eh, v tem poročilu, kajti to je ključnega pomena za dolgoročne naložbe. Najlepša hvala, s tem smo zaključili razpravo.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 newly elected and uh, already taken. Ja, pravzaprav sem bil ravno kar izvoljen, pa uh, so mi že dali kladivce v roke. Prosim, bodite popustljivi z mano. Zdaj pa z eh, veseljem dajem besedo gospe Swinburne iz skupine EKR. Najlepša hvala predsedujoči me veseli, da vas lahko tako nagovorim. Tudi sama se zahvaljujem poročevalki za vse delo na tem poročilu. Mislim, da je to dobra podlaga za naše nadaljne delo. Če se dotaknem nekaterih ključnih vprašanj pri tem poročilu, marsikaj je že bilo izpostavljeno. Eh, tudi sama pa bi se dotaknila delitve med kritičnimi in nekritičnimi merili. Mislim, da moramo podrobneje obravnavati prak, ki je opredeljen v predlogu, tako da bomo natančno vedeli, kam se bodo umeščali posamezna, kam se bodo umeščala posamezna merila. E, to je zlasti pomembno z vidika politične narave te, tega dosjeja. Tako kot e, e, veste, nisem se nikoli zauzimala za vključitev konkretnih številk svoje temeljna besedila in ocene učinkov. In uh, zato me zelo zanima, zakaj je bil uh, eh, prak opredeljen tako številčno. Strinjam pa se d, eh, z dodatno opredelitvijo, katerija merila so kritična. To mislim, da daje več uh, možnosti presoje nacionalnim in lokalnim upraviteljem. Bi pa teoretično to res lahko vplivalo tudi na merila, ki po nikogršnem mnenju nisi kritična, ampak ker pa bo vendarle potrebno eh, prenesti dodatno breme zaradi odobritve. Zato je potrebno v takih primerih razmisliti, kaj posamezno merilo sploh prinaša. Skratka, mislim, da bi bilo dobro, če bi nam komisija podala eh, seznam meril na podlagi predlaganega praga, tako da bomo to lahko eh, upoštevali v svojih razpravah v prihodnjih tednih. Veseli me, da poročevalka poskuša razlikovati med različnimi vrstami oziroma tipi meril. Razlikuje med eh, tistimi, ki so pripravljeni na podlagi reguliranih podatkov vašo izvolitev. Tudi v imenu svoje skupine bi se rad zahvalil poročevalki. Marija Matijas je naša poročevalka v senci, žal je bolna in danes eh, ne more biti z nami. Nekoliko eh, nas že preganja čas, eh, kljub temu pa moramo imeti zelo podrobno razpravo in kasneje bomo uložili tudi predloge sprememb. Ok, thank you, then I'd like to. Najlepša hvala. Potem pa Mary Scott v imenu zelenih. Molly Scott. No ja, to vam bom odpustila. Tudi jaz bi se rada zahvalila Kori v imenu Filipa, ki je naš poročevalec v Senci. Eh, hvala lepa za njeno sodelovanje in za to, da je odgovorila na eh, naše vprašanja in podala nekaj obrazložitev. Rada bi navedla nekaj točk, najprej obseg poročila. Zeleni podpirajo splošen pristop poročevalke, eh, ki eh, predlaga eh, nekoliko prožnejši režim za nezavezujoče kriterije. Ampak kaj bi po, konkretno pomenilo, če ne bi upoštevali členov 5, 7, 8, 9, 11 in 17? predlagano je bilo, da bi to. Uh, da bi ti členi bili obravnavani kot eh, nekritični eh, indeksi. Tukaj gre za vprašanje eh, kritikalnosti. Pod, podpiramo predlog, da bi uh, uvedli tudi kvalitativne kriterije za določitev uh, kritikalnosti. Določeni kriteriji potrebujejo več eh, informacij. Predlog spremembe 7 govori o številnih naložbenih indeksih, pri katerih naj bi, eh, ki naj bi vključevali na skrižje interesov in naj bi negativno vplivali na eh, trg, eh, kar zadeva kvantitativne kriterije. Eh, recimo predlog spremembe 23 jih ponovno uvaja kvantitativni ali uh, ali kvalitativni kriteriji lahko uh, pomeni, pomenijo ponovn, uh, ponovno uvedbo uh, kritičnih uh, kriterijev. Oceniti bomo morali tudi, ali je obsežnejša definicija instrumentov smiselna in ali s tem ne bodo nastale vrzeli podpiramo eh, tudi eh, predlog, da bi eh, črtali kriterije za medbančne transakcije in pa prilogo k temu. Kar zadeva vlogo ESME, podpiramo predlog poročevalke, da ukrepimo vlogo tega organa kriteriji za nadzor bi morali ostati v pristojnosti držav članic, tudi s tem se strinjamo. Predlagamo pa bolj eh, zmeren pristop, eh, pri čemer bi ESMA nadzirala eh, kritične kriterije, druge pristojnosti pa bi prenesla na države članice hkrati bi uh, ESMA lahko prevzela neposreden nadzor, če bi, se ji, če, bi se, če bi bilo to primerno. Poleg tega uh, bi uh, morali predlagati tudi spremembo na člen 34. Poleg tega razmišljamo tudi o posredovalni vlogi uh, ESME. Kar zadeva primernost kriterijev, smo že na prejšnji seji poročevalce v senci eh, napovedali predlog spremembe na to temo, tako da bi vključili uporabo in obseg eh, uporabe. V tem predlogu spremembe bi vključili definicijo eh, temeljnega tveganja. In poleg tega bi radi navedli tudi klauzulo o reviziji, ki eh, bi eh, pomenila, da bi komisija morala izvesti revizijo kriterijev eh, do eh, sredine leta 2015. Podpiramo bolj zmeren eh, pristop, eh, poleg tega pa. Eh, podpiramo tudi uvedbo bolj zavezujočih pravil za uh, kritične kriterije. Najlepša hvala. Najlepša hvala in se opravičujem, moli, da nisem pravilno povedal tvojega imena. Sedaj pa prosta razprava. Gospod Balc najprej. Najlepša hvala. Gospod. Uh, Predsedujoči, tudi jaz vam čestitam za izvolitev, podpiram delo Kore in zahvaljujem eh, se ji tudi za opravljeno delo. Osnutek poročila eh, razlikuje eh, med kritičnimi merami in nekritičnimi merami, med ključnimi in neključnimi. In uh, Kora je obravnavala tudi eh, druga področja, ampak pri obravnavi eh, referenčnih mer se je potrebno osredotočiti tudi na vprašanje, v kolikšni meri lahko pride do navskrižja interesov. Poleg tega je potrebno preveriti eh, tudi eh, povezavo z drugimi direktivami lahko se strinjam z temeljnimi referenčnimi merami, kot jih je predlagala eh, poročevalka. Potrebno si bo še ogledati eh, tudi vlogo esme. Izenačitev. Uh, mora biti predmet nadaljne razprave. Razmisliti moramo o tem, v kolikšni meri bo Evropski parlament uh, imel uh, besedo pri uh, določitvi nadzora strani ESME ali pa uh, mednarodnih organov. Mislim, da je poročevalka prodala uh, zelo dober, dober predlog. To pomeni, da bomo besedo dali še poročevalki. Najlepša hvala, gospod eh, predsedujoči. Rada bi se zahvalila vsem poročevalcem v Senci in gospodu Balcu za eh, vse pripombe. Zelo vesela sem, da se strinjate z mojim pristopom in zelo vesela sem tudi vseh eh, pripomb, ki ste jih podali. Seveda nimamo dovolj časa da bi o vsem tem eh, podrobno razpravljali, vendar pa bomo to storili v prihodnih eh, dveh tednih, seveda tudi o sorazmernosti, o določenih eh, definicijah, o navskrižju interesov. Mislim, da lahko o tem razpravljamo še v prihajajočih tednih in veselim se že nadaljne razprave. Najlepša hvala, gospod gospod predsedujoči. Torej, s tem prehajamo k časovnici. 28. januar je rok za vložitev predlogov sprememb. 23. januarja bomo razpravljali o predlogih sprememb v odboru Ekon. Bomo glasovali 5. marca na plenarnem zasedanju. Eh, pa, eh, glasovanje na plenarnem zasedanju pa še nismo določili. O tem bomo še razpravljali. Sedaj pa Evropska investicijska banka in besedo predajam poročevalcu gospodu Otsonu. Najlepša hvala. Gospod predsedajoči, najprej bi se rad zahvalil vsem poročevalcem v senci za predloge sprememb. 177 predlogov sprememb imamo, ki se nanašajo na različne eh, dele poročila, čeprav imamo različne predloge sprememb eh, posameznih poslanskih skupin. Eh, mislim, da bi lahko dosegli soglasje in zato bom eh, še naprej nadaljeval z delom v tej smeri. Še prav posebej bi se rad zahvalil za vse predloge sprememb v povezavi z eh, majhnimi in srednje velikimi podjetji. Veliko je predlogov sprememb na to temo, kako izboljšati mehanizem Evropske investicijske banke, tako da bi tam bolje podpirala majhne in srednje velika podjetja. Mislim, da je to zelo pomembna tema. Seveda eh, bomo pri razpravi o kompromisih razpravljali tudi o znaki AAA. Glede tega imamo različne pristope, vendar pa mislim, da lahko najdemo skupno stališče na to temo. V predlogu uh, je bila že uh, podana možnost eh, rešitve uh, tega vprašanja. Besedo bom dal kolegom, kajti pomembno je, da danes pregovorijo oni, kot pa jaz sam. Najprej povem le še nekaj in sicer, da naj uh, bi uh, črtali primer Kastra iz, uh, iz uh, tega poročila, vendar bom jaz ustrajal, da ta navedba ostane, kajti uh, gre za zelo pomemben projekt in mislim, da bi moral uh, ostati v dokumentu. In še uh, tri uh, točke. Razpravljali smo o neposrednji povezavi z Evropsko investicijsko banko, seveda bomo razpravljali o makroekonomskih politikah, poleg tega pa bomo razpravljali tudi o Junkarjevem načrtu. V okviru tega poročila seveda bom skušal najti eh, soglasje eh, tudi glede tega vprašanja, ampak mislim, da bi se morali osredotočiti predvsem na Evropsko investicijsko banko v kompromisu bom skušal upoštevati tudi energetsko politiko Evropske investicijske banke. Tudi na to temo je bilo vloženih veliko predlogov sprememb in mislim tudi, da bi eh, si morali prizadevati za soglasje tudi na tem področju. Kot sem že eh, dejal, se eh, zahvaljujem za vse pripombe oziroma za vse predloge sprememb in se že veselim mnen kolegov. No, da se vrnemo še k prejšnji temi. E, zmotil sem se pri obravnavi e, predlogov sprememb. Obravnavali jih bomo 23. februarja, ne 23. januarja, kot e, sem napačno povedal. Sedaj pa gospod Balc. Najlepša hvala, gospod predsedujoči, naš poročevalec v senci, gospod Moresan se opravičuje, ker se nažalost ni mogel udeležiti današnje seje in prosil me je, da podam njegovo mnenje glede poročila Evropski investicijski banki in eh, na temo predlogov sprememb, ki so bili uleženi. Najprej bi se rad zahvalil ponovno poročevalcu gospodu Urtasunu za sodelovanje. Uh, Doslej eh, sodelovali smo pri pripravi tega poročila in upamo, da se bo dobro sodelovanje nadaljevalo tudi v prihodnosti kljub eh, celi vrsti predlogov sprememb, ki so bili vleženi eh, v imenu naše poslanske skupine, lahko povem, eh, da se z poročevalcem v številnih točkah strinjamo. Pri strateških predlogih sprememb Evropske ljudske stranke gre za predloge sprememb, ki sva jih sopodpisala jaz in gospod Muresen. Vloženi predlogi sprememb želijo zagotoviti bolj uravnoteženo vsebino in eh, želijo izpostaviti vlogo Evropske investicijske banke eh, v odnosu do majhnih in srednje velikih eh, podjetij. Predvsem pa povdarjamo raziskave in pa infrastrukturo, ki sta po našem mnenju ključnega pomena. Potrebno je omeniti tudi okrepljeno vlogo Evropske investicijske banke. Eh, po gospodarski krizi igra pomembno vlogo pri vzpostavljanju gospodarske rasti in pri eh, gospodarskem okrevanju v Evropski uniji. Evropska investicijska banka je pomembna pri eh, podpiranju majhnih in srednje velikih podjetij in ta vloga se je v preteklih letih okrepila in mislim, da moramo v tej smeri tudi nadaljevati. Gospod Mures nam predlaga tudi, da uvedemo novo poglavje na temo infrastrukture. Eh, določena področja zaostajajo na področju infrastrukture in razvoja in tukaj je potrebno doseči napredek. Dodatna točka, ki smo jo izpostavili, je podpora raziskovalnim dejavnostim in pa eh, inovativnim eh, zagonskim podjetjem. Leta 2013 smo že začeli z delom v tej smeri, kljub temu pa so možne še številne izboljšave. Evropska investicijska banka bi morala imeti možnost, eh, da eh, okrepi prevzem tveganja in da ulaga v projekte, ki lahko vzpostavijo eh, rast, imajo pa težave z pridobitvijo finančnih sredstev. Kar pa zadeva podnebne spremembe, eh, smo uložili nekaj predlogov sprememb, ki se nanašajo na podnebne spremembe v povezavi z emisijo Evropske investicijske banke. Tukaj gre v prvi vrsti za, predlog, za poročilo o Evropski investicijski banki, ne za podnebne spremembe. Z namenom doslednosti poročila smo predlagali tudi, da bi zbrisali eh, nekaj navedb kot eh, recimo navedbo eh, konkretnih projektov, kot recimo projekt PDV, ali jih omenimo vse ali pa eh, ne omenimo nobenega. Potem pa so tukaj države vzhodnega partnerstva, še prav posebej Moldavija, Gruzija in Ukrajina. Te države so izbrale evropsko usmeritev in zato jih moramo na vsak način podpreti. To je strateškega pomena za Evropsko unijo čeprav posebej, če upoštevamo razvoj v preteklih mesecih. To so ključne točke, ki sem jih želel izpostaviti v povezavi z predlogi sprememb, ki, smo, ki sva jih vložila z gospodom Muresanom in gospod Muresan upa, da eh, bo eh, v naslednjem eh, krogu da bodo v naslednjem krogu pogajanj z eh, poročevalci v senci uspeli najti soglasje glede eh, ključnih tem tega poročila. Gospod Bej, beseda je vaša. Najlepša hvala, eh, gospod predsedojoči in iskrene čestitke za izvolitev. Tudi jaz bi se rad zahvalil Ernestu za njegovo poročilo. Imeli smo odlično sodelovanje z poročevalci v senci. Veliko stvari je bilo že povedanih, zato se bom osredotočil na nekatere točke, ki so že bile še prav posebej pomembne za socialiste in demokrate. Najprej smo se osredotočili na vlogo Evropske investicijske banke, na zagotavljanje preglednosti. Poleg tega smo ustrajali tudi pri tem, da eh, morajo projektne obveznice voditi v dinamično financiranje. Zaradi tega smo zahtevali hitro oceno projektov. Eh, ki so eh, že bili izvedeni, tako da bi lahko eh, dali tem projektnim obveznicam novo življenje. Poleg tega eh, je potrebno razmisliti tudi o načinu financiranja projektov. Na ta način bi Evropska investicijska banka lažje ocenjevala projekte tudi glede na finančne vidike. Pri tem je potrebno eh, poskrbeti za povezavo z evropskimi strukturnimi skladi. Pomembna tema se nam zdi eh, tudi energetska varčnost, naslednja pomembna tema eh, je preglednost, pa tudi gospodarsko upravljanje. Namreč Evropska investicijska banka ne sme sodelovati z finančnimi organizacijami, ki imajo sedež v davčnih oazah. Poleg tega je gospod Valc že dejal, da mora imeti Evropska investicijska banka sposobnost eh, prevzema večjega eh, tveganja. Eh, podobno, lahko bi veljali podobni kriteriji, kot veljajo za zasebna podjetja. Evropska investicijska banka pa mora dati prednost projektom, ki so v e, splošnem interesu Evropske unije. No, to je le nekaj splošnih pripomp, upam pa, da bomo lahko uspešno dosegli soglasje e, pri e, tem poročilu. Gospod Ulcev. Gospod predsedojoči, čestitam vam za izvolitev na mesto podpredsednika. Gospod eh, poročevalec, dame in gospodje, res me zelo veseli, da je to poročilo naletelo na tako veliko navdušenje med eh, kolegi v odboru, zato imamo sedaj 177 predlogov sprememb. Naj se osredotočim na svoje pripombe eh, na osnutek poročila. Z velikim zadovoljstvom lahko lahko eh, pozdravim eh, povdarek, eh, ki je dan majhnim in srednje velikim podjetjem. Kar pa zadeva pripombe drugih poslanskih skupin in kolegov, eh, mislim, eh, da bomo s tem poročilo še obogatili. Vendar pa eh, se mi zdi, da gre v določenih primerjih zgolj za ponovitve in zaradi tega bo poročevalec moral predlagati kompromisne predloge sprememb. Na ta način bo besedilo bolj eh, dosledno, jasno in kratko. Mislim, da bo poročevalcu to tudi uspelo. Boljše financiranje, boljše pobude eh, na eh, področju veščin, strokovne usposobljenosti, na področju ustvarjanja novih delovnih mest, čeprav posebej v tistih regijah, ki se srečujejo z strukturnimi problemi. To bi zagotovo zagotovilo dodano vrednost, pa tudi energetski projekti so ključnega pomena gre predvsem za posamezne države članice, ki se nahajajo v različnem položaju in potrebno je zagotoviti dovolj manevrskega prostora in dovolj eh, prožnosti, predvsem kar zadeva eh, javno-zasebna partnerstva in pa eh, izbor projektov. Kar zadeva projekt Castor, vem, kako zelo pomembno se poročevalcu zdi, da to vključi v poročilo. Jaz osebno pa mislim, da ne bi smeli navajati eh, konkretnih primerov in zato bom glasoval za predloge sprememb, ki se nanašajo na črtanje tega dela. Seveda pa sem pripravljen sprejeti eh, nove pobude in pa kompromisne predloge eh, sprememb. 160 do 177 eh, ti predloge sprememb eh, se eh, nanašajo najpomembnejše vidike, tukaj gre za pogodbo in potrebno bo poskrbeti za nove možnosti dialoga. Z veseljem se bom pogovarjal o kompromisnih predlogih sprememb v skupino Alde, gospod Jacek. Well, Hvala lepa. Veseli me, da se lahko tudi sam pridružim eh, drugim kolegom in se zahvalim poročevalcu in poročevalcem v senci za delo, ki so ga upravili doslej. Predlogi sprememb, po mojem mnenju, predstavljajo dobro izhodišče za razpravo. Mislim, da bomo lahko s pomočjo teh predlogov sprememb eh, našli eh, kompromise. Še prav posebej pozdravljam številne predloge sprememb, eh, ki se nanašajo na vlogo, pomembno vlogo Eh, majhnih in srednje velikih eh, podjetij. Eh, tukaj govorim tudi o svojih predlogih sprememb 82, 87 in 90, kjer govorim o tem, da majhne in srednje velika podjetja predstavljajo hrbtenico evropskega gospodarstva in morajo zato imeti večjo vlogo v tem poročilu. Mislim, da bomo lahko dosegli kompromise na tem področju in podpiram tudi eh, novo eh, poglavje Evropske ljudske stranke na temo majhnih in srednje velikih podjetij, eh, raziskav in eh, infrastrukture. Predloga sprememb 129 in 142 bi eh, po mojem mnenju lahko eh, predstavljala izhodišče za eh, kompromisni predlog spremembe. Eh, majhne srednje velika podjetja so seveda pomembna, vendar morajo predstavljati temeljni cilj za Evropsko unijo kot celoto in ne le za Evropsko investicijsko banko. Predlog spremembe 133 je ključnega pomena, če se želimo oddaliti od odvisnosti eh, od tradicionalnih eh, energentov v državah članicah, eh, kjer eh, ti energenti predstavljajo eh, najpomembnejši vir energije, je potrebno zagotoviti največjo pomoč. Poleg tega podpiram tudi poziv k večji preglednosti in pa odgovornosti, še prav posebej, ko gre za finančne posrednike. Najlepša hvala. V imenu skupine GUE, gospod Papa Dimulis, beseda je vaša. Najlepša hvala. Tudi sam bi se rad zahvalil poročevalcu Ernestu Urtosonu, hvala lepa za uh, poročilo, hvala lepa za opravljeno delo. Mislim, da uh, to poročilo predstavlja dobro osnovo za nadaljno razpravo. Nimamo več prav veliko časa, zaradi tega bi se rad izognil uh, tehnični razpravi vsebinskem pogledu gre za gospodarski položaj Evrope in okrepiti je potrebno Evropsko investicijsko banko. Veliko držav je, ki imajo izjemno eh, visoko brezposelnost in zato te države potrebujejo še več pomoči Evropske investicijske banke. Investicije oziroma naložbe Evropske investicijske banke eh, ne bi bile ne bi smele biti osredotočene na tiste države, ki teh naložb ne potrebujejo v tolikšni meri. Poleg tega potrebujemo tudi več preglednosti eh, pri eh, financiranju. Potrebno je natančno določiti kriterije za dodelitev sredstev. Veliko je lobistov, ki delujejo na tem področju in ki zagotovijo, da se sredstva namenijo za eh, projekte, ki niso ravno uh, najbolj potrebni. Zaradi tega potrebujemo boljše ravnotežje. Potrebno je ukrepiti Evropsko investicijsko banko, eh, vendar pa eh, mora biti to povezano z novimi možnostmi na gospodarskem področju. Oznaka AAA. Nekaj sredstev je namenjenih državam članicam, ki imajo visoko brezposelnost. Ampak eh, zgolj malo sredstev namenim tistih državam, ki imajo, tistim državam, ki imajo najvišjo brezposelnost, ki so v najslabšem gospodarskem položaju. Zato je nekaj predlogov sprememb, predvsem naše poslanske skupine, ki se nanašajo ravno na to. določeni predlogi sprememb podpirajo temeljno sporočilo poročila, drugi pa se osredotočajo na izboljšanje tega sporočila, na nadgradnjo dobrih idej eh, oziroma na razgradnjo dobrih idej gospoda Urtasona. Moramo razmišljati o tem, moramo razmisliti o tem, predvsem pa moramo najti eh, ravnotežje v tem poročilu če bodo podporo dobili predloge sprememb, ki izboljšujejo to poročilo, ki ne izboljšuje to poročilo, potem eh, ga žal ne bomo mogli podpreti. Sedaj pa Evropa svoboda in demokracija. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Tudi jaz se pridružujem eh, zahvali poročevalcu, kajti rezultat eh, njegovega dela predstavlja odlično izhodišče za razpravo. Zahvaljujem se tudi drugim poročevalcem v Sinci, kajti. V izjemno veselje mi je bilo sodelovati z njimi. Naše sodelovanje je bilo zelo konstruktivno in gre za zelo pomembno temo eh, za Evropsko investicijsko banko in ulogo te banke. Mislim, da je naloga eh, Evropskega parlamenta v tem eh, zgodovinskem trenutku za Evropsko unijo, da okrepi ulogo Evropske investicijske banke. Evropska investicijska banka mora postati gonilo naložb v Evropski uniji. Na ta način bomo lahko ponovno vzpostavili rast. Doslej eh, temu ni bilo tako, saj ne po mojem mnenju in to poročilo pravzaprav predstavlja prelomnico, eh, ki jo še kako potrebujemo. Zato Eh, me ne preseneča veliko število predlogov sprememb. Številni predlogi sprememb eh, so izjemno dobri, eh, ampak na vsak način je sprememba mišljenja potrebna. Predvsem je pomembno podpirati majhna in srednje velika podjetja pogosto je dostop eh, do sredstev Evropske investicijske banke za ta eh, podjetja eh, zelo težek. Kolega iz skupine GUE je o tem že govoril, da majhne in srednje velika podjetja nimajo neposrednega dostopa do teh sredstev, pogosto njihovo sodelovanje z Evropsko investicijsko banko poteka preko eh, državnih posrednikov, kar eh, povzroča veliko nepotrebne birokracije. Poskrbeti moramo za to, eh, da bo dostop majhnih in srednje velikih podjetij do sredstev Evropske investicijske banke veliko lažji in hitrejši. Tako bomo lahko ponovno spostavili rast. Zahvaljujem se poročevalcu, eh, tudi zato, da je prisluhnil stališču eh, moje eh, poslanske skupine. Evropska investicijska banka investira tudi izven Evropske unije, gre za investicije v višini milijard evrov. Seveda to ni samo po sebi slabo, ampak v tej gospodarski krizi mislim, da bi morali sredstva, ki so že tako omejena in nikoli ne zadostujejo, osredotočiti na eh, Evropsko unijo. Namreč eh, na ta način eh, bomo bolje zagovarjali interese evropskih državljanov. Ko bom nam enkrat to uspelo, pa se lahko osredotočimo tudi na območje izven Evropske unije. In še ena točka na katero se bo potrebno osredotočiti in ki je v središču tega poročila, gre za naložbene eh, projekte, predvsem eh, na področju infrastrukture. Projektne obveznice žal eh, niso bile uspešne. Prvi projekt, ki je bil financiran v okviru projektnih eh, obveznic je bil neuspešen, eh, govorim o projektu Castor in Evropska investicijska banka bo morala izvesti kvalitativno in kvantitativno analizo o vseh teh projektih. Ne gre zgolj za gospodarski vpliv, gre za eh, stotine milijonov evrov in zato jih je potrebno seveda tudi uh, ustrezno uporabiti. Pri tem je potrebno upoštevati tudi okoljske vidike. In še zadnja točka. Zloraba. Zloraba sredstev Evropske investicijske banke, eh, do tega žal prepogosto eh, prihaja, kot italijan žal to zelo dobro vem. Uh, sredstva Evropske investicijske banke pogosto končajo v velikih infrastrukturnih projektih, eh, kjer eh, imajo interese tudi velike eh, kriminalne združbe. Vse osebe, ki so bile upletene v ta projekt, so eh, bile eh, na koncu eh, priprte zaradi korupcije. Seveda so zmote nekaj človeškega, vendar pa mislim, da to ne bi smela biti temeljna usmeritev Evropske investicijske banke, namreč veliki infrastrukturni projekti. Evropska investicijska banka mora osredotočiti svojo pozornost na uh, svoj mandat, na misijo, ki je zapisana v statutu uh, Evropske investicijske banke in sicer gre za podporo projektom, ki uh, so namenjeni trajnostni rasti v Evropi in uh, upam, da bo to rezultat tega poročila. Najlepša hvala. Nihče ne želi spregovoriti v prosti razpravi, to pomeni, da bomo lahko končali pravočasno. V zaključek podajem besedo gospodu Urtesonu. Hvala lepa, gospod eh, predsedojoči. Rad bi se zahvalil vsem kolegom in poročevalcem v Senci. Še prav posebej bi se eh, rad eh, zahvalil kolegom za pripravljenost, da dosežemo kompromis. Seveda bomo to poskušali tudi storiti. Zapisal sem si vse pripombe in seveda jih bom upošteval takoj po plenarnem zasedanju bom skušal posredovati eh, prvi krok kompromisnih predlogov, tako da bomo lahko pričeli z razpravo. Predlogov sprememb je izjemno veliko, kot lahko razumete, eh, pa eh, bom se eno poskusil pripraviti kompromisne predloge za postrazvorko. Tako. Danes smo imeli razpravo o predlogih sprememb. 27. januarja bomo glasovali v odboru Ekon, na plenarnem zasedanju pa bomo glasovali 10. marca. Po točko razno eh, nimam nobenih zahtev. Naša naslednja seja bo v ponedeljek 12. januarja v Strasburgu. Sedaj pa vam želim dober tek.